našo podporo. In prav prisrčno vas pozdravljam v Evropskem parlamentu. S tem pa prihajamo na glasovanje. Najprej bomo glasovali o predsednik prekinja. Grazie, predsednik. Solo pochi sekundi. Gospod Rančeli, hvala le malo sekund imam, da vam povem, da se ne strinjam s tem, da ni bil sprejete streljano poročilo za porodniški dopust. Sem zagovornica milijonov očetov in mater v Evropi, ki so razočarani na to odločitvijo sveta, ki je to ni bilo sprejeto in to obsojam. Sprašujem se, v kakšno smer se sploh gibljemo, če se takšne odločitve zavračajo. To je odločitev proti družinam, predvsem proti družinam prihodnosti. Hvala. Hvala. S tem prehajamo k glasovanju o poročilu gospoda Bögeja. Gre za uporabo sredstev solidarnostnega sklada EU, Portugalska, poplave, Francija, nevih, taksintija. To bomo, to gre za enotno glasovanje, glasov, poimensko glasovanje s kvalificiranim večino, odglasujemo. Se cierra votacion. Konec glasovanja. Predlog je sprejet potem prehajamo na poročilo Surjan, gre za predlog smeve proračuna. Poimensko glasovanje glasujemo. Se cierra votación. Konec glasovanja. konec glasovanja in predlog je sprejet. Sedaj glasujemo o celi vrsti poročil gospe Matera. Gre za uporabo sredstva Evropskega skleda za prilagoditev globalizaciji. Začeli bomo z točko v zvezi s Slovenijo, Mura, enotno glasovanje, pomensko glasovanje. Glasujemo. Se cierra la votación. Konec glasovanja. Poročilo je sprejeto. Potem imamo še enkrat isto temo. Tokrat gre za Heidelberg, drug mašinen po imensko glasovanje. Glasujemo. Se cierra la votación. Konec glasovanja. Predlog je sprejet. Potem še enkrat ista tema, tukaj pa avtomobilska industrija na polskem, premijensko glasovanje, glasujemo. In zopet gre za kvalificirano večino. Konec glasovanja. Poročilo je sprejeto. Potem še enkrat na isto temo. Tu gre za Aragon, trgovina na drobno v Španiji, pojmensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Tudi to je sprejeto. Potem še enkrat ista tema. Tukaj pa gre za tekstilno industrijo v Španiji, Valenciji. Glasujemo. Konec glasovanja. Tudi to je sprejeto. Potem še enkrat ista tema. Tu gre za naravni kamen v regiji Valencijana v Španiji. Pomensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Potem še nadaljujemo s temo, tokrat gre za Lir Španija. Pojemensko glasovanje glasujemo. Se cierra votación. Con esgrasovania. Sprejeto. Potem še enkrat ista tema, sedaj smo spet na polski, poznan. V pomensko glasovanje glasujemo. Se cierra votación. Konec glasovanja. Sprejeto. Hvala, gospa Matera, prepričan sem, da so vam vsi tisti prizadeti, ki bodo prihodili tega sklada, hvaležni. Sedaj pa poročilo Klot Morajš, gre za razširitev področja uporabe direktive 2003-109 IS e na upravičence do mednarodne zaščite. Tu gre za poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Prehajamo na priporočilo GRISPE, ki gre za sporazum med Evropsko unijo in Gruzijo po poenostavitvi izdajanja vizumov. Pojemensko glasovanje glasujemo. Oziroma ni pojemensko, ni pojemensko, to sem se zmotil, se pravi predsedujoči. Uh, Torej, glasujemo o poročilu Grisbek. Kdo je za? Kdo je proti? Zdržani? Sprejeto. Torej, prehajamo na poročilo gospe Zaniki. Tu gre za spostavitev zmogljivosti za hitro odzivanje EU. Tu imamo poemensko glasovanje, v celoti glasujemo. Konec glasovanja. Poročilo sprejeto in sprehaja, prehajamo na poročilo gospodi Swinburne, regulacija trgovanja s finančnimi instrumenti Dark Pools. Glasujemo v celoti, kdo je za, kdo je proti, zdržani, sprejeto. Potem pa poročilo Ana Gomeš krepitev jedrske, radiološke, kemične in biološke varnosti v Evropski uniji, akcijski načrt EU na področju JRKB varnosti. Poročevalka ima besedo, izvolite. Kemične, biološke in radiološke in jedrske, jedrska tveganja so povezana tudi z terorističnimi atentati in eh, z uh, naravnimi katastrofami, nesrečami. Takšne katastrofe, ki se zgodijo zavestno ali nezavestno, ne poznajo meja in so izjemno škodljive in povzročajo veliko škodo in uničenje in škodujejo zdravju in življenjem, tako narave kot ljudi. Spomnimo se na nedavno nesrečo v, na Mačarskem z blatom in Spomnimo se tudi na pakete, ki so bile razposlani v različne države um, Evrope in ZDA. To ni nekaj, kar bi bilo od nas oddaljeno, zato je nujno pomembno, da se združimo, da združimo tudi sposobnosti in znanja, zato da bomo preprečili to vrstne napade in katastrofe da jih bomo tudi odkrili pravočasno in ustrezno od se odzvali. In to sodelovanje pomeni, da potrebujemo ustrezen mehanizem, zato da bomo pripravljeni na to vrstne krize skupaj z Evropsko civilno zaščito in to je nekaj, kar priporoča Evropski parlament, da bi imeli tudi skupno Evropsko civilno zaščito. To je treba okrepiti. To, kar je sprejel svet v preteklih letih, je šipko in dejansko tudi države članice tega še niso uresničile, vsaj ne vse in zato moramo res pomisliti na tisti šibek del, zato da se potem cela sveriga sesuje. Zato je odločilno, da Evropska komisija odigra močnejšo vlogo pri monitoringu, pri nadzoru, pri koordinaciji in nujno je pomembno, da ta načrt države članice tudi izvajajo. Pri tem poročilu gre za sodelovanje vojske in civilna pri preventivi, pripravi, odkrivanju in pa odgovorih na take katastrofe. Bistveno je, da vse države članice pridobijo ustrezne um, pristojne organe za izvajanje tega akcijskega načrta in takšen načrt je res priložnost, ki jo moramo izkoristiti za to, da bomo lahko upoštevali tudi klauzulo solidarnosti, ki je zasidrana v Lizbonski pogodbi. Hvala. Hvala lepa, gospa Gomeš, za vaša pojasnila. Sedaj pa bomo glasovali o celotnem poročilu. Kdo je za? Kdo je proti? Zdržani sprejeto. Sedaj pa prehajamo na poročilo gospe Manesko, ki je zdaj za dobro upravljanje v regionalni politiki EU. Gre za poimensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto. In sedaj poročilo gospoda Demir Garcia Gonsegra, gre za vzpostavitev mreže uradnikov za zvezo za priseljevanje. Predlog spremembe ena, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe štiri, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe pet, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno zavrnjeno. Predlog spremembe 2 je za, proti, zdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 3 je za, proti, zdržani, zavrnjeno. S tem bomo glasovali o predlogu v spremenjeni verziji, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. In glasovali bomo še poemensko o predlog resolucije glasujemo. Se cierra la votación. Konec glasovanja. Poročilo je sprejeto. Gospe in gospodje, sedaj pa imamo poročilo Matju, kjer gre za enoten pos, za številne eh, predloge sprememb. In eh, prosil bi vas, da jasno dvigujete roko, da ne boste potem sredi glasovanja eh, se utrudili, da bo res zato, da boste energični med celim glasovanjem in dali jasne znake, sicer bo cela stvar trajala bistveno dlje. Glasujemo o poročilu gospe Matje. Tu gre za enoten postopek za pridobitev dovoljenja za bivanje in delo. Najprej imamo sklop um, 36 predlogov sprememb sprejeto. Prehajamo torej na vrsto predlogov sprememb odbora. Začeli bomo z 13. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. No, pa preverimo. Torej, 13. amantma, kdo je za? Konec glasovanja. Sprejeto z veliko večino. Potem predlog spremembe 16 po imensko glasovanje glasujemo. Se cierra votación. Konec glasovanja. Predlog je zavrnjen. S tem prehajamo na predlog, ki mi je besedna zgleda. Proti, vzdržani, to bomo preverili. 17 glasujemo. Konec glasovanja. Predlog je sprejet. Sedaj glasujemo o 18. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Tudi to bomo preverili. Glasujemo za 18. predlog spremembe. To je slab začetek. Konec glasovanja. Predlog je sprejet. Predlog spremembe 19, kdo je za? Jasni znake, prosim, kdo je proti? Vzdržani? Preverimo. Glasujemo za 19. La votación konec glasovanja in jasno sprejet. Prihajamo na predlog spremembe 39, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 40, za, proti, vzdržani, potrjeno. Predlog spremembe 49, za, proti proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 51 za proti, jasne znake proti, vzdržani, sprejeto. No, pa preverimo, torej 51, glasujemo. Konec glasovanja. Potrjeno, sprijeto. Torej, brez ustrojenja ime 59, gre za proti držani, sprijeto. Brez ustrojenja ime 61, gre za proti držani, potrjeno. 63 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 64 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sedaj pa 65 poimensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Zelo jasno sprijeto, sedaj pa 71 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 72 gre za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 73 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. In 74 za bi želeli preveriti, dobro preverimo. 73 preverjamo, glasujemo. Konec glasovanja. In dejansko je zavrnjeno. 74 za, proti, zdržani sprejeto. S tem prehajamo na 89 za, proti, zdržani. Mislim, da je sprejeto, ampak bomo preverili, glasujemo. Konec glasovanja. Res je potrjeno, sprejeto. Torej, predlog, ki je 22 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. In glasujemo o predlogu, ki je 90 za, proti, vzdržani, sprejet. In sedaj predlog spremembe 30, poimensko glasovanje, glasujemo. Se cierra votación. Konec glasovanja in 30 je zavrnjen. In sedaj predlog spremembe 91. Poimensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj predlog spremembe 119. Poimensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Predlog spremembe je zavrnjen in sedaj 31 pomensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Predlog spremembe je sprejet. In uh, tako 113 ni več pomemben. Sedaj pa 120 poimensko glasovanje. Glasujemo. Se cierra votación. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Glasujemo o 32 poimensko glasovanje. Glasujemo. konec glasovanja, sprejeto. In s tem je 114 brezpredmeten. Potem glasujemo o 34 pomensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja, sprejeto in s tem 115 brezpredmeten. Sedaj dva enaka predloga spremem 36 in 121. Poimensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Tako smo sedaj 92 za, proti, zdržani, potrjeno. 43 je brezpredmeten, 93 za, proti, vzdržani, bomo preverili, 93 glasujemo. Konec glasovanja. Predlog s 93 je zavrnjen. Torej, sedaj 94, kdo je za? Proti? Vzdržani? Mislim, da je sprejet 94, potem pa 95 v dveh delih. Prvi del, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto mislim, da je sprejet. S tem 48 postane brezpredmeten. Glasujemo o 50 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Sedaj bomo glasovali o 96 za, proti, vzdržani. Bomo preverili mislim, da je zavrnjen. Preverimo. Glasujemo o 96. Glasujemo. Konec glasovanja. In dejansko je predlog zavrnjen. Torej glasujemo o 97. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Predlog spremembe 98 za, proti, vzdržani. Sprejeto. 54 je brezpredmeten. Glasujemo o 55. Ne za, proti, vzdržani. Zavrnjen. Sedaj 99 za proti, vzdržani. Mislim, da je zavrnjen, ampak bomo preverili. 99 glasujemo. Konec glasovanja in 99 je sprijet. Ahora, la enmienda 100. Votos a favor. Sedaj pa 100, kdo je za? proti, zdržani, sprejeto. 57 je brezpredmeten, 101 je za, proti, vzdržani. Mislim, da je sprejeto, ampak bomo preverili. 101 glasujemo. konec glasovanja in 101 je sprejet. Sedaj pa 102, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Gospod Speroni, prosili ste za besedo, izvolite. Hvala lepa, predsednik. Ali lahko morda. tudi vidimo, da se izpiše seznam amantmajev na zaslonu. Ja, ravno kar eh, preverjamo in popravljamo tehnične težave, ampak vidite na vašem malem zaslonu, to vidite dobro. S tem bomo torej glasovali o predlogu spremembe 103, poimensko glasovanje glasujemo. konec glasovanja in predlog je sprejet. Sedaj 104, doj za, proti, vzdržani, sprejeto. 67 s tem postane brezpredmeten, 105, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. 107 za, proti, zdržani. To bomo preverili. Glasujemo. 107. Konec glasovanja. In sprejeto. S tem smo pri 108, kdo je za, proti vzdržani, sprejeto. 109 poimensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto. In 68 je brezpredmeten. 110, kdo je za? Proti. Zdržani, sprejeto. 111, poimensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja in predlog je sprejet in s tem 69 postane brezpredmeten. Glasujemo o 112. Kdo je za? Proti? vzdržani, sprejeto. Predsedniki bi tudi morali glasovati, potem pa 106 gre za, proti, vzdržani, sprejeto. 77, poimensko glasovanje glasujemo. konec glasovanja. 77 je sprejet in s tem 116 postane brezpredmeten. Sedaj pa tri gre za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Glasujemo o 79 za, proti, vzdržanim, sprejeto. Predlog spremembe sedem za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 80 za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj bomo glasovali o 11 in 81 skupaj. Proti, Zdržani. Zavrnjeno. Oprostite, se popravlja predsednik. Potrjeno, sprejeto. Sedaj bomo glasovali od 12 do za, proti, zdržani, zavrnjeno. In 82 za, proti, zdržani, prej sprejeto. 82 bomo preverili, pojme, glasujemo. Se cierra votación. Konec glasovanja. Sprijeto. 117 poimensko. Glej za. Oziroma glasujte, prosim. Se cierra votación. Konec glasovanja zavrnjeno z veliko večino. 83 poimensko. Se cierra votación. Konec glasovanja. 83 sprejeto. 118 eh, poimensko glasujte. Če je fjera votacion. Konec glasovanja. 118 je zavrnjeno. 84, kdo je za? Proti. Ozdržani, sprijeto. 85 za. Proti. Ozdržani, sprijeto. Sprijeto. Odlično. 86 za proti, vzdržanje je sprejeto. 86 je sprejeto, 14 je brezpredmeten, 87 poimensko glasujte. Se cierra, votación. Konec glasovanja. 87 je sprejet, glasujemo 88 za proti. Ostržani, sprijeto. 88 je sprijeto. Zdaj bomo glasovali o celotnem predlogu v spremenjeni obliki. Kdo je za? Proti. Ostržani. Bomo preverili. Glasovali bomo o tako spremenjenem predlogu. Glasujte, prosim.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 Dado que la propuesta ha sido rechazada, le doy la palabra a la. Predlog je zavrnjen, zato predajam komisarki besedo na to temo. Mr mr um, president as you are aware eh, gospod predsedujoči kot vidite samo gledam in poslušam eh, zapisala sem si tudi sporočilo sporočilo I will take the, the sporočilo bom seveda prenesla kolegom to bo objektivno sporočilo ob upoštevanju mnogih aktivnosti, ki so potekale. Po razpravi v kolegijo komisiji se bo pristojen komisar vrnil k vam. Bien, por consiguiente, eh, la propuesta se devuelve a la comisión. Potem bomo predlog vrnili nazaj v pristojni odbor oziroma nazaj v komisiji. In sedaj prehajamo na kdo želi besedo. Senor presidente. Gospod Cerkes. V skladu s 56. členom in drugimi členi moramo zdaj izvedeti, ali bo to zakonodajni predlog še enkrat predložen strani komisije, saj to ne gre avtomatsko, zadeva se vrne na komisijo, komisija pa mora zdaj tudi povedati, ali bo svoj predlog omaknila in podala novi predlog parlamentu. Gospod Serkes, z besedam, besede komisarke sem tako razumela, da bo komisar, komisija pripravila nov predlog, ampak zdaj bom predal besedo komisiji, da pove, kakšno je stališče komisije. Kakšno je stališče komisije? Se, se, thank, thank you, Hvala, predsedujoči. pie. Eh, tiene usted la palabra. Sí. No, no. Merci, Monsieur le Président. Voilà. Poglejte. Precej sem presenečena. Pogajamo se sedaj že več kot eno leto v zvezi s tem besedilo. Na eni strani mislim, da smo dosegli dogovor z liberalci, sedaj pa sem za en trenutek odkrila, da je to glasovanje pa šlo v nasprotju s tem dogovorom, ki smo ga imeli. Odkrivam, da sporozum, ki smo ga imeli z liberalci, da se oni tega niso držali, na plenarko smo šli s tem sporazumom, oni pa se tega niso držali. Gospod Carkas predlaga, da res bi rada govorila, sicer niti nima smisla. Socialisti predlagajo, da gospod Sarkas in pa socialisti predlagajo, da komisija ponovno preoči svoj predlog, ampak gospod Sarkas. Že eno leto govorimo o tem in razpravljamo. Vi pa sedaj predlagajo te nekatere stvari, glede katerih že eno leto nismo uspeli našli dogovora. Ne vem, čemu služi, da bi ponovno razpravljali o tem, če se nikoli ne bomo glede tega strinjali. Izkoristili smo že vse možnosti in nikoli niste uspeli najti dogovora glede tega s komerkoli. Tako da resnično ne vem, zakaj bi stalno predlagali neke predloge moramo napredovati, res je škoda. Bili ste proti temu, da bi priseljenci stopali v Evropsko unijo, socialisti so zavrnili enako obravnavo teh migrantov, da bi imeli enakšen pogoj kot evropski delavci. Škoda je za to. Prej ste se strinjali in obžalujem to. Ne. Dejen de dejen de ulular un momento y va... Prosil bi vas, da se pomirite. Uporabili bomo določila poslovnika. Komisija nam mora zdaj povedati, ali bo ustrajala na svojem predlogu ali ne. Zato prosim, da dovolite, gospe komisarki, da nam poda stališče komisije poleg objektivnih sporočil, ki jih bo posredovala naprej, zdaj mora povedati, ali bo komisija vztrajala na svojem predlogu ali ne. Gospod predsedujoči, mislim, da mi ne boste zamerili po tej razpravi, da rezultat te razprave najprej odnesem seboj v Brusel, prepričana, eh, potem bom to predložila kolegijo komisije. Komisija vas bo po opravljeni razpravi obvestila o izidu. Bueno, por, por consiguiente, por consiguiente, la comisaria nos ha dicho claramente. Gospa komisarka nam je povedala nekaj popolnoma jasno in sicer, da trenutno ne omika predloga. To je povedala. Potem pa bomo videli, kako bo šlo naprej. Komisija še ni omaknjena svojega predloga. S tem prehajamo na naslednjo točko, to je poročilo gospe Tereze Jimenez eh, Beserel in gospe Romero Lopez glede Evropske odredbe o zaščiti. Glasovali bomo o prvem amantmaju, kdo je za proti vzdržani sprejeto. Bueno, vamos a ver. Eh, y aplaudan además. ¿no? Bien, entonces votamos ahora el conjunto de la propuesta de la comisión. Así... Zdaj pa glasujemo o celotnem predlogu komisije v spremenjeni obliki. Glasujem, gospod Jimenez. Želela sem besedo. Zato, da vas lahko še enkrat spomnim na to, kako pomembno je današnje glasovanje da bomo dali jasno sporočilo svetu in državam članicam, ki tega še niso upoštevali. Tukaj imamo veliko priložnost, da zaščitimo žrtve in jim omogočimo, da živijo v enem strahu in v svobodi. To je še posebej pomembno, ne samo za ženske otroke, ki so žrtve organiziranega kriminala, kriminala trgovanja z ljudmi in nasplošno žrtve kriminala. Hvala lepa. Sí, la señora Romero tiene la palabra. Gospa Romero, želite besedo? Ja, podporej bi poročeva, ko gre za to, da je treba opozoriti pristojne ministre, kako zelo pomembno je, da zdaj skupaj zagotovimo te temeljne pravice za ženske, to je v rokah liberalnih ministrov, pa tudi drugih vlad, ki še niso podpisane to vrstnega sporazuma. Tudi te države morajo podpreti to pobudo. No, potem, ko smo prisluhnili obema poročevalkama in sprejeli predlog spremembe, glasujemo o spremenjenem predlogu, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. In zdaj glasujemo o zakonodajni resoluciji, poimensko glasujte. Se cierra votación. Konec glasovanja. Sveliko večino je od... sprijeto, čestitam objema poročevalkama. Prehajamo na poročilo gospe Bauer in gospe Hed glede trgovine z ljudmi. Prvi amadma, kdo je za? Proti, vzdržani, sprijeto. Predvsem je žvega dva za. Proti. Ozdržani zavrnjeno. In glasujemo o izhodičnem besedilo četrtega člena prvega dela in sicer poimensko glasujte. Se cierra votación. Konec glasovanja. Sprejeto. Tretji amandma, kdo je za? Tri. Za. Proti. O, zdržani, zavrnjeno. In zdaj glasujemo. Ne, prehajamo na glasovanje spremembe. Kdo je za spremenjene? Nekaj zakonodajnega kraja proti, vzdržani sprijeto. In osnutek zakonodajne resolucije je poimensko glasujte. Konec glasovanja. Spredo z veliko večino. Zdaj prihajamo na poročilo gospe Grizbe glede sporazuma med Evropsko unijo in Gruzijo o ponovnem sprejemu oseb ki prebivajo brez eh, dovoljenja. Prehajam, nimamo amadmajev, zdaj glasujemo takoj o zakonodajni resoluciji, kdo je za, proti, ozdržani, sprijeto. Zdaj prehajamo k poročilo gospoda Luhana glede ozemljske socialne in gospodarske kohezije. Glasujemo o eh, šest poimensko. imensko. Se cierra votación. Konec glasovanja. Sprejeto. 20 eh, poimensko glasujte. Se cierra votación. Konec glasovanja. Sprejeto. In zdaj bomo glasovali o resoluciji poimensko glasovanje. Glasujte. Se cierra votación y queda. Konec glasovanja. Sprejeto z veliko večino. Gospod Melo. Votajmo.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 obrazložitev glasovna šaka. Najprej glede poročila Morajes, besedo ima gospod Mastela. Tela no šta?